Hvala za vaše odgovore in za sodelovanje v živahni razpravi. Na ta način smo, mislim, da posvetili dovolj pozornosti odzivu Evropske unije na tragedijo na Japonskem. Hvala vam pa tudi vsem ostalim komisarkam in komisarjem, ki so bili sedaj prisotni v tej dvorani. ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione. Po dnevnem redu je sedaj na dnevnem redu točka, ki se nanaša na izjavo komisije o okviru Evropske unije za usklajevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov. Takoj bom dala besedo komisarki gospe Red. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Skupaj s kolegom Laslom Andorjem vam predstavljam Eh, sklep, ki ga je sprejela Evropska komisija, ko gre za predstavitev okvira Evropske unije za usklevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov. Ta evropski okvir sprejemamo v trenutku, ko je položaj evropskih eh, Romov postal zelo delikaten. Države članice so na ravni Evropske unije sprejele celo vrsto finančnih in pravnih inštrumentov, da bi uh, Eh, se lahko ustrezno soočile z položajem Romov doma. Imamo tudi ustrezne pravne podlage za boj proti diskriminaciji, prosto, pro, prosto gibanje ljudi in eh, to je tudi del naše širitvene strategije. Jasno pa je, da zaradi gospodarskih in socialnih eh, težav zaradi eh, se marginalizacija Romov še naprej ohranja in to ni nespremljivo, nedovoljeno v Evropi 21. stoletja. Evropski parlament je ob podpori vseh političnih skupin in želela bi zlasti to podčrtati, je posvetil vso pozornost eh, nujnosti integracije Romov in to na podlagi svoje prednedavnim sprejete resolucije v Evropskem parlamentu o vključevanju Romov. Poročevalki gospe Jaroki se zahvaljujem za njeno odlično opravljeno delo. Sedaj potrebujemo dodatno pozornost temu vprašanju tako na evropski kot na nacionalni ravni. Združiti moramo sile, in združiti svoje napore, da preprečimo nadaljno diskriminacijo Romov. Zagotoviti moramo Romov po vsej Evropi iste pravice, kakor jih uživajo vsi evropski državljani, kajti tudi Romi so evropski državljani. Ko to povdarjam, se uh, eh, imamo v mislih eh, dvojni pristop. Prvič, treba je spremeniti mentaliteto večine evropskih državljanov po eni strani, po drugi strani pa tudi spremeniti pristope in način razmišljanja pripadnikov romske skupnosti. Ta okvir predvideva strateški skupni pristop in celo vrsto ukrepov. Primarna odgovornost za vključevanje Romov, kot vemo, je na državah članicah. Zavedamo se tudi tega, da se položaj Romov v veliki meri razlikuje od ene države članice do druge in zaradi tega se je komisija odločila predstaviti okvir Evropske unije, ki bo omogočal državam članicam ukrepati sorazmerno z izzivi, s katerimi se soočajo. Posebna delovna skupina za Rome, ki je začela delovati eh, lani septembra in končala z delom lani decembra, je pokazala naslednje. Veliko krat premalo dela naredimo. 26,5 milijard evrov, ki so na voljo v okviru strukturnih skladov, ne izkoriščajo države članice tako, kot bi jih morale. Samo 100 milijonov teh sredstev je bilo namensko uh, rezervirano za dejavnosti Romov. Samo 17 odstotkov sredstev za tehnično pomoč, ki bo potrebna v vseh ali v večini držav članic eh, so izkoristile države članice. Ukrepi do sedaj torej niso bili ustrezni, zadostni in čas je nastopil, da na nacionalni, lokalni in regionalni ravni zagotovimo bolj konkretno osredotočenost na potrebe Romov. V tem okviru se osredotočamo na štiri glavna vprašanja. Izobraževanje, zaposlovanje, zdravje in zagotavljanje eh, bivalnih eh, objektov. Tako Evropska unija kot tudi 27 terica se moramo zavezati, da bomo odpravili te vrzeli in da se bomo osredotočili na te štirih Eh, področjih na skupne cilje, z ciljnimi ukrepi, z ustreznimi finančnimi sredstvi za doseganje teh ciljev. Vse države članice morajo te cilje ugraditi v svoje lastne obstoječe strategije za Romov, če jih imajo, ali pa za pripravo strategij za, Romov, za Rome, če jih še nimajo. In to morajo narediti do konca leta 2012 če želimo resnično doseči te cilje, pa potrebujemo nenehno spremljanje rezultatov teh ukrepov. In za, na ta način bomo vzpostavili s tem okvirom tudi nek mehanizem za spremljanje konkretnih rezultatov. Ta mehanizem spremljanja nam bo zagotovil, da ugotavljamo, da se strategije izvajajo. Uh, da so sredstva, ki smo jih namenili, dosegla dokončne upravičence in uporabnike in da smo dosegli nek napredek, kar zadeva doseganje ciljev vključevanja Romov. Komisija bo Evropskemu parlamentu vsako leto poročala um, v zvezi z napredkom na področju vključevanja Romov v državah članicah. Ta okvir EU pa je priložnost, da združimo sile na vseh ravneh, vsi deležniki, z, v sodelovanju z evropskimi državljani, nasploh pa tudi eh, pripadniki Romov v Evropski uniji še posebej, da bomo preprečili nadaljno izključenost desetih milijonov evropskih državljanov, česar si za prihodnost ne moremo več privoščiti. Hvala, gospa Reding. Sedaj pa dajem besedo komisarju Andorju. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Socialna vključenost Romov je na vrhu našega dnevnega reda. Prejšnji mesec ste sprejeli Jaroka poročilo Evropske strategije o vključevanju Romov, danes pa je komisija sprejela sporočilo o okviru EU za vključevanje nacionalnih strategij o vključevanju Romov. Vsi ti dokumenti so pomemben prispevek k širši razpravi o Romih in so podlaga za sklepe, ki jih bo uh, svet za zaposlovanje in socialne zadeve sprejel 19. maja ta svet bo posvečen izključno vključevanju Romov. Ti dokumenti oblikujejo našo politiko in našo odločenost, da se eh, lotimo eh, težav Romov, ki so eh, predmet eh, socialnega izključevanja. Tri stvari bi želel podariti. Prvič, komisija je vzpostavila Evropski okvir za usklajevanje nacionalnih strategij vključevanja Romov. Ta seveda podarja, da so države članice prvenstveno odgovorne za oblikovanje in za izvajanje uh, eh, strategije vključevanja Romov. Govori tudi o pripričanju Evropske komisije, da Evropska unija ne more več tolerirati kakršne koli oblike rasizma, ksenofobije oziroma diskriminacije ter, eh, ter socialne izključenosti Romov. Evropska unija ima moralno in politično uh, eh, dožnost podpreti napore držav članic za izvajanje teh politik. Druga točka. Evropska unija se je dogovorila za celovito strategijo za razvoj evropskega ekonomskega in socialnega modela na uravnotežen način. Naša strategija za inteligentno in vse vključujočo ter trajnostno rast seveda mora vključevati tudi posebne probleme Romov moramo naše potencijale izkoristiti, se raznim do, določiti cilje, vodilne pobude in razviti potrebne infrastrukture v ta namen. Izključenost milijonov evropskih državljanov iz gospodarskega in socialnega življenja je nekaj, kar ne moremo sprejeti, to ni trajnostno in tudi ni vključujoče. Na kratko povedano, ni nobenega izgovora za to, da so Romi še naprej izključeni v družbi Evropske unije vodilni celi v strategiji EU 2020, kar zadeva gospodarsko rast in zaposlovanje, morajo vključiti tudi cilje na področju vključevanja Romov. Štiri področja v svojem sporočilu poudarja so bistvena po mnenju komisije. Prvič, dostop do zaposlovanja, Vrzel v stopni zaposlenosti med romskim in neromskim prebivalstvom je treba odpraviti, če hočemo doseči cilje strategije EU 2020. Potem dostop do izobraževanja. Vsi pripadniki Romov morajo imeti dostop do kvalitetnega izobraževanja brez diskriminacije, brez segregacije. Vsi romski otroci morajo imeti možnost obiskovati osnovno šolo. Dostop do zdravja. Razlike med romskimi in neromskimi prebivalci moramo odpraviti. Romi morajo imeti pod istimi pogoji dostop do kvalitetnega zdravstvene nege kot vsi ostali državljani in dostop do uh, nastanitvenih zmogljivosti in uh, različnih drugih služb in storitev. Na tem področju je. Eh, položaj Romov bistveno slabši kot eh, pri drugih prebivalcih, zlasti, ko gre za dostop do vode in ostalih, eh, ostalih komunali. Vlogo Romov v evropski družbi moramo povdariti še enkrat. Tretjič. Evropska unija mora začeti uresničevati tisto, kar je obljubila. Vodilna pobuda Evropske komisije bo seveda podprta z konkretnimi predlogi in eh, sredstvi strukturnih skladov. Strukturne sklade mislim, da je treba sedaj uskladiti z strategijo EU 2020. Gre za zaposlovanje, za socialno vključenost, to pa velja tudi za vključevanje Romov v vse družbeno dogajanje. Ti inštrumenti so po mojem mnenju takšni, da jih je treba narediti bolj učinkovite. S tem se bom zadovoljil za enkrat, bom pa z veseljem odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala. Hvala, komisar Andor. Sedaj pa dajem v imenu uh, sveta besedo ministrici Džerđi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedajoča, gospa komisarka, gospod komisar, nadaljevala bom v angleščini. Mačarsko predsedstvo pozdravlja sporočilo o okviru EU za usklajevanje nacionalne strategije vključevanja Romov. Želela bi se zahvaliti komisiji ne samo za delo, ki ga je opravila, temveč tudi se Želim komisarki Redin, komisarju Andorju in vsem ostalim, ki so pripravljali ta okvir, zahvaliti za njihovo privrženost in angažiranost. Ta dokument predstavlja ogromen korak naprej k doseganju enega glavnih ciljev mačarskega predsedstva. Pripričala sem, da bomo na ta način v veliki meri prispevali k boljši gospodarski in socialni situaciji Romov v Evropi. Na podlagi strategije, ki jo je, oziroma resolucije, ki jo je sprejel Evropski parlament v preteklem mesecu. Revščina, diskriminacija, marginalizacija, to so še vedno mnogi problemi veliko Romov v Evropi, zato je eh, napočil čas, da te probleme odpravimo. To niso njihovi problemi, to so naši problemi. Ne smemo pa gledati samo na probleme, temveč ugotavljati tudi, kakšne so priložnosti. Glede na sedanji gospodarski in demografski položaj Evrope je pospeševanje gospodarskega in socialnega položaja Romov lahko tudi prispevek k gospodarski rasti celotne Evropske unije. Naše predsedstvo verjame, da Poleg boja proti diskriminaciji potrebujemo nov splet politik na treh glavnih področjih - zaposlovanje, izobraževanje in eh, nastanitvene zmogljivosti. Celovito delovanje na teh področjih nam bo pomagalo uresničiti predloge komisije, če bodo seveda države članice sledile tem. Napori držav članic morajo seveda biti usklajeni tudi s strategijo EU 2020. Ukrepi za socialno vključenost Romov je, eh, so del cele vrste različnih politik. Ukrepi, ki nastajajo na evropski ravni, lahko ustvarjajo dodano vrednost in z njimi lahko dosegamo sinergijo. Kaj pa naprej? Naše predsedstvo bo na naslednji razpravi o Romih 7. in 8. Eh, aprila razpravljalo eh, v Budimpešti. Tudi komisarja in komisarko vabim, da se udeležita te platforme. Potem bo svet EPSKO razpravljal o tem in sicer 19. maja in sprejel sklepe v zvezi z vključevanjem Romo. Tudi Izobraževalni del bomo uh, predstavili do najkasneje 20. marca, da bo 23. marca svet za splošne zadeve lahko podprl to. Seveda pa upamo, da bo junijski Evropski svet potem dokončno potrdil vse te sklepe. Ampak seveda to bo samo začetek v okviru usklejevanega delovanja Evropske unije, če hočemo, da bo ta uh, politika resnično postala vseevropska. Hvala. Hvala. Sedaj začenjamo za razpravo z govorniki v imenu političnih skupin. Začenjamo z poslancem Tokeš, ki bo govoril tri minute v imenu Evropske ljudske stranke. Államtitkárnő Járóka Lívia jelentése alap spoštovane gospe in gospodje, predsedujoča, komisarka, komisar. Gospa Jaroka, kot poročevalka, tudi vam se zahvaljujem, vsem vam se zahvaljujem zaradi velikega koraka naprej, ki smo ga sedaj naredili v zvezi s ključevanjem Romov. 8. aprila v petek se začne Mednarodni dan Romov in tega dne bomo začeli z zasedanjem petega sestanka Evropske platforme za Rome v Budimpešti. To so zelo pomembni mejniki v našem delu. Na evropski ravni obstajajo eh, načrti za to, pa tudi na lokalni ravni moramo to sprejeti. Evropska ljudska stranka že več let pospešuje posebni akcijski načrt za vključevanje Romov. Junija na Evropskem svetu, upamo, se bo zgodila um, potrditev prave evropske strategije vključevanja Romov. Se stališča pravic in, um, in uh, dožnosti, ki jih imamo do naših državljanov v Evropski uniji, bo to eden od največjih korakov naprej. S tem bomo zagotovili tudi temeljne pravice, tudi eh, pravico do eksistence celi vrsti evropskim državljanov. Seveda, Evropska unija lahko ustvari samo nek okvir, države članice pa morajo le tega zapolniti. Strategija vključevanja Romov je minimalni skupni imenovalec v Evropski uniji. Prepričan sem, pa da je to tema, ki se vleče dolgoročno preko mandatov različnih organov in institucij v Evropski uniji, kajti le na dolgi rok lahko uspešno uh, se borimo proti revščini v Evropi. Naj omenim nekaj pomembnih točk te strategije. Ciljna skupina te strategije uh, mora biti določena na podlagi gospodarskih, ne pa etničnih eh, meril. Pomembne so temeljne pravice, pa tudi spoštovanje načela enakosti priložnosti. Pomembno je tudi odpravljanje razlik med romskim in eh, neromskim prebivalstvom. Če hočemo biti uspešni, morajo k temu programu prispevati vsi nevladne organizacije, organizacije Romov, države članice, različni organi in tako naprej. Tesno sodelovanje je torej nujno potrebno za to. To je tema, ki je ne smemo izkoristiti za to, da bi uh, delali politične točke, da bi se borili eden proti drugemu ne smemo tudi stigmatizirati več eh, skupine prebivalcev v Evropski uniji. Kolektivne krivde ne moramo več, eh, če smo jo sploh daj zagovarjati. Vprašanje vključevanja Romov je vprašanje, ki ga lahko razrešimo v času mačarskega predsedovanja. Vsekakor je to je moje uh, upanje, da bomo na Evropskem vrhu junija sprejeli to strategijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu skupine SD poslanka Flašikova Benova. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod komisar. Najprej čestitke z moje strani za predložitev tega novega okvira. Veseli me, da po dolgih postopkih eh, tudi v Evropskem parlamentu komisija zdaj končno podaja to strategijo. Skrajni čas je, kajti razmere postajajo vedno bolj zaostrene. Številne Romi in eh, Romkinje se soočajo z vedno bolj nedostojanstvenimi življenjskimi pogoji, prav tako se soočajo z terorjem. Eh, pohod milic v, na Mačarskem nedavno je še en dokaz letega. Dovolite pa vendarle par kritičnih besed eh, na rovaš vaše strategije. Da, razmere so nujne, ampak ne spremljivo se mi zdi, da se komisija ni posvetovala z deležniki pri pripravi tega strateškega okvira. Bizarno je, da po eni strani ta okvir povdarja pomen sodelovanja z civilno družbo, z Evropsko platformo za vključevanje Romov, a obenem komisija ni opravila posvetovanja z Romi samimi ali z nevladnimi organizacijami. Kar zadeva samo vsebino, pa menim, da je ta okvir dober, rezultat je dober, komisija je določila pristojnosti, ko gre za ta res vseevropski problem, ampak ključna pristojnost še naprej ostaja na strani držav članic. Pomembno je, da Evropska unija usklajuje nacionalne strategije in da zagotavlja tudi nadzor nad njimi. Z tega vidika se mi zdi absolutno ključnega pomena, da omenimo tudi spremljanje nacionalnih strategij da se ugotovi, ali zasledujejo enake cilje kot eh, vse evropska strategija. In z tega vidika se mi zdi, da komisija ni dovolj ambiciozna. Komisija mislim, da bi morala obrati strožji pristop, ko zadeva pričakovanja od držav članic. Štiri področja so ključna. Izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo in stanovanska politika. Skupaj s kolegi svoje politične skupine smo o priložnosti obiskov v romskih skupnostih širom Evrope ugotovili, da so ravno to ključna področja, ki zahtevajo izboljšave. Podariti pa je potrebno, da so to cilji, ki so omenjeni tudi v programu desetletja vključevanja Romov. In zdaj je prišel skrajni čas, da te ukrepe tudi udajanimo. K temu pa ne dodam še eno področje in sicer boj ne le proti diskriminaciji, ampak tudi proti verbalnemu in fizičnemu nasilju, ki temelji na rasizmu. No, na koncu naj se dotaknem še financiranja. Debran skupina komisije je prišla do dognanja, da države članice ne uporabljajo evropskih sredstev ustrezno in zato je treba zagotoviti, da se črpanje evropskih sredstev ne bo preobremenjevalo z birokratskimi postopki in da se bo tudi zagotovilo, da bodo namenska sredstva resnično služile svojemu namenu. Še enkrat se vam zahvaljujem, gospa komisarka, gospod komisar, za pripravo tega okvirja in naj ob tej priložnosti izrazim tudi željo, da bo ta nov okvir privedel do pozitivnih rezultatov. Hvala. Poslanka Flašikova Benova. Po postopku modre karte imamo prošnja gospoda Obermajerja za besedo. Sprejmete vprašanje? Da. Hvala lepa, kolegica Flašekova, da vam smem zastaviti vprašanje. Veliko ste se ukvarjali s tem poročilom in verjetno veste, da to poročilo predvideva tudi kazni za države članice, če ne upoštevajo smernic in strategije v tem dokumentu. Zanima me, kako gledate na to, da bo neka država lahko finančno kaznovana, če obisk osnovne šole ni zagotovljen. V vsaki šoli je obiskovanje osnovne šole zakonska obveznost. In če romski otroci ne obiskujejo osnovne šole, je potem država tista, ki mora plačati kazen. Se vam ne zdi, da potrebujemo tu tudi določen prispevek staršev, da ti poskrbijo za to, da bodo njihovi otroci vendarle hodili v šolo. Ďakujem veľmi pekne pánovi kolegovi. Hvala lepa za vaše vprašanje tole naj povem. Vsekakor podpiram to, da zagotavljame določene pravice, seveda pa je pomembno, da se izpolnjujejo tudi obveznosti. Seveda je obveznost staršev, zakonska obveznost staršev, da skrbijo za otroke in da jim zagotavljajo eh, pravice. Mislim pa, da imajo vse države članice Evropske unije dovolj pravil za to, da zagotavljajo to, da bodo otroci obiskovali osnovno šolo in seveda država ne bo, verjamem, da ne. Uh, kaznovana, če otroci ne bodo obiskovali šole. Hvala lepa. Kolega Ilčev, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem gospe Jaroki in pa predstavnikom komisija, komisije sveta in marjarskega predsedstva za izražene zaveze, ki so zelo pomembne. Ko govorimo o Romih. Ne smemo pozabiti, da govorimo o najbolj bolečem programu za Evropo in Evropsko unijo. Tega problema ne moremo rešiti le s financiranjem za zakonodajo, ki prevedo diskriminacijo ali zgolj preko programov ozaveščanja. Ta problem lahko rešimo le s kombinacijo tega in številnih drugih pristopov in le na podlagi politične volje. Evropska unija se danes bolj kot dajkoli prej sooča z problemi svojih 12 milijonov Romov. In še vedno so ljudje, ki ne razumejo, da to niso uh, bolgarski, romunski, mađarski, slovaški Romi. To vse so državljani Evropske unije z enakimi pravicami in obveznostmi, ampak seveda obenem z zelo omejenimi možnostmi. To je zelo kompleksen problem in uh, mislim, da se ne moramo zanašati na zastarele uh, prijeme. Ta strategija za integracijo Romov bo uspešna le, če bodo to vrstne pobude uh, Eh, in politike izvajane tudi v državah članicah, ne le na ravni EU. Enostranski ukrepi so tu vedno lahko samo kontraproduktivni. V nekaterih državah članicah je poznavanje romske problematike preslabo in v številnih primerih rezultat nesporazumov. In zato je romsko vprašanje za Evropo eh, vprašanje, ki ga je potrebno reševati aktivno. Namesto tega bomo eh, pa v nasprotnem primeru to časovno bombo le prestavili iz enega konca Evrope eh, v drugega namesto, da bi deaktivirali to bombo. In srž te strategije je lahko le velikansko prizadevanje za izobraževanje Romov in maksimalna možna stopnja vključevanja romskih otrok v šolski sistem je tisto, kar bo pomagalo tudi pri opismenjevanju odraslih, kajti ne moremo pričakovati, da bodo Romi še naprej Eh, živeli v brezupu in ne moremo si tudi ne prizadevati samo zato, da bi le z denarjem reševali to problematiko. Hvala lepa v imenu zelenih, kolegica Flotr, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, seveda je dobra novica danes, da imamo končno evropski okvir, ki bo zavazojoč za vsako državo članico in da bo vsaka država morala tudi posredovati svojo strategijo za Rome do konca leta. Te strategije bo potem Evropska komisija evalvirala in potem bomo ponovno čez kako leto dni o tem razpravljali. Tako da danes v bistvu začenjamo še res nekim načrtom, ki bo nam, parlamentarcem, institucijam, civilni družbi eh, omogočil, da bomo vse čas, kar se da, eh, natančno spremljali področje ki ste ga omenili. E, sporočilo komisije je upoštevalo določene pripombe, ki smo jih e, vključili v naše poročilo. Naj omenim vključevanje Agencije za temeljne pravice v evalvacije teh strategij. Agencija mislim, da tu nima več kaj dokazovati svoje pristojnosti, ker je ta jasna. Prav tako je pomembna vloga e, medijatorjev iz romske skupnosti. To je ključnega pomena za uspeh tega projekta na številnih ravneh. Prav tako naj spostavim pozornost Romom iz tretjih držav eh, in tudi torej, dimenzijo širitve EU je treba poštevati. Prav tako menim, da je potrebno določiti enotne kriterije za okrepitev mehanizma evalvacije in to je vsekakor dobrodošlo. Vendar lepa bi izpostavila tudi določene pomankljivosti tega sporočila. Mislim namreč, da ni dovolj jasno, in odločno izpostavljena potreba po sodelovanju Romov na vseh ravneh, priprava projektov, izvajanje projektov in eh, evaluacija potem projektov. Govorimo o informiranju, govorimo o posvetovanju, ampak pomembno je, da se dejansko vključi romska skupnost. To je odločilnega pomena, kajti imamo številne dobre izkušnje širme Evrope, ki to kažejo. To mislim, da je negativna plat tega sporočila. Še ena pomankljivost tega sporočila je, da omenja vprašanje prepovedi diskriminacije na horizontalen način v vsakem od štirih sektorov. Mislim pa, da je zelo pomembno, oziroma da bi bilo zelo pomembno, če bi imeli tudi odstavek, ki bi konkretno govoril o boju proti diskriminaciji, proti nasilju, e, v prid dostopu do e, pravice za romsko skupnost. Kajti ta element mislim, da ni dovolj konkretno izpostavljen kot tak v tem dokumentu in to mislim, da je pomankljivost tega besedila komisije. Govorili smo tudi o medijatorjih, to je program, ki ga je sprožil Svet Evrope. Dobro je, da to omenjate, ampak lahko bi bili omenili tudi smernice, ki jih je Svet Evrope že oblikoval, da nam ne bo treba oblikovati ne vem, dveh strategij, dveh referenčnih dokumentov za evalvacijo nacionalnih strategij. To bi torej po mojem mnenju vsekakor lahko bil eh, plus, lahko mm, bila neka prednost tega sporočila. Prav tako sem mnenja, da delo komisije ni končano, namenska skupina mora še nadaljevati s svojim delom, da bo javnost vsak dan videla, da komisija, civilna družba, eh, lokalne institucije vsak dan bdijo nad izvajanjem teh eh, pomembnih smernic. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine ECR. Gospod Kirkhope, ena minuta. Gospa predsedujoča, gospa in gospod komisar, ta izjava komisije, sporočilo komisije je e, namenjena zagotavljanja e, vseh pravic in integracije Romov in spoštovanje pravic vseh Evropejcev. In to bi moral biti ključni naslov tega dokumenta. Ampak ta program, kot številni programe preteklosti, bo verjetno naletel eh, na omejitve, kajti pristojnosti držav članic je treba spoštovati in zdi se, da eh, vendarle morda tu komisija postopa na način ultravires, ki posega v pristojnosti držav članic. Upam pa, da ta strategija eh, naznanja novo obdobje kar zadeva način, kako Evropska unija to vprašanje sploh naslavlja. Kajti predolgo so bili ti programi predzapleteni, niso prišli do ljudi, ki so najbolj potrebovali pomoč. V desetih letih je bilo malo doseženega na terenu, malo otopljivega. Upam, da se bomo zdaj v okviru komisije prezočili predvsem na to, kako postop, poenostaviti postopke za dostop do evropskih sredstev in kako bolje spremljati in implementirati te programe. Če Evropska unija porablja denar na tem področju, potem ga je treba porabiti čim prej in to na boljši način. Hvala lepa v imenu skupine Goe NGL. Gospa Ernst, dve minuti. Hvala lepa. Dame in gospodje, po eni strani je dobro, da imamo zdaj okvirno strategijo, oziroma da naj bi dobili okvirno strategijo za Rome. Po drugi strani pa mislim, da je vendarle si treba tukaj naliti čistega vina. To, kar je komisija eh, dala zdaj na mizo, je nekaj, pri čemer niso uspeli sodelovati eh, predstavniki Romov, kajte ti so vedno predvsem izpostavljali pomembno ciljno usmerjenost ukrepov, jasne, eh, konkretne cilje. Eh, prav tako ni niti jasnih sankcij v primeru nespoštovanja te strategije. Ja, tu so določene izhodišča, ki jih omenjate, ampak ni pa nekih konkretnih sankcij. In na ta način seveda je vsaka zaveza luknjasta kot švicarski sir. Romska strategija oziroma strategija za Rome mora zagotoviti še več poleg omenjenih štirih eh, ključnih področji. Potrebujemo več sodelovanja, več vključenosti eh, romskih skupnosti, eh, kar zadeva odločitve okrog njih. Prav tako manjkajo strukture za izvajanje te strategije za doseganje ciljev. In to, kar me resnično jezi in kar se mi zdi škandalozno, je, da tu izredno nič, ampak resnično nič ne želite storiti v boju proti sovražnosti do Romov pravite da im se sredstva za programe za Rome ne izkoriščajo. Ampak eh, problem je v tem, da so se ravno iz naslova sovražnosti do Romov ljudje odrekali to vrstnim sredstvom do sedaj. Mi v skupini GUE NGL kritiziramo eh, to sporočilo komisije, smo kritični do njega in zato pričakujemo tudi ustrezne spremembe v prihodnje. Hvala lepa v imenu skupine Svobode in demokracije, poslanec Borgecijo. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čeprav sem euroskeptik, vendar le lahko z naklonjenostjo sprejmem to zamisel o odpravi diskriminacije in marginalizacije do leta 2020, ampak to bo zahtevalo resnično uh, strogo ukrepanje komisije, kar zadeva početje držav članic. Poslušamo veliko visokoletečih besed o preprečevanju diskriminacije in tako naprej, ampak v državi gospe komisarke v Luksemburgu ni nekakršnih eh, območij, ki bi bilo Romom dovoljeno postaviti svoja bivališča eh, v Franciji, v drugod, eh, pa to je. Ne vem, kako je to možno, komisarka Redingova. Kar zadeva razmere v naši državi, v Italiji, torej, vidite, da imamo velike količine ljudi. Eh, prav tako ste verjetno prebrali, da je starš, ki ni vreden tega poimenovanja, prodal svojega otroka eh, v prostitucijo. Tudi drugi počno podobno, jih ne pošiljajo v šole, čeprav oblasti pritiskajo na njih, čeprav eh, varuhi človekovih pravic in nevladne organizacije skušajo zagotoviti, da bi se to spremenilo. Skratka, tudi to je treba upoštevati. Mislim, da ne smemo, eh, se ne smemo zatiskati oči pred realnostjo in vedeti je potrebno, da eh, so številni problemi, s katerimi se Romi soočajo, eh, problemi, ki se jih povzročajo tudi sami. Hvala lepa, s tem smo zaključili s to točko. Na dnevnem redu pa imamo sedaj poročilo Joseja Manuela Fernandez.